o tem na seji junija. Eh, sedaj pa eh, izjava predstavnice komisije in eh, visoke predstavnice unije glede razlastitve in uničenja na Zahodnem bregu in tudi projektom, ki jih financira Evropska unija. Uh. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala, da Evropski parlament spremlja situacijo v Palestini in v Izraeli in da je to spet na dnevnem redu. Naj povem, da obstaja še en razlog, zakaj uh, obstajajo te strategije potekajo te razprave eh, vedno eh, zvečer, mogoče to vendarle ni politični znak. Eh, vedno potrebujemo mir v sveti deželi in če temu ni tako, potem to je vedno hudo. Še vedno se moramo zauzemati za politiko dveh držav in to je naš stalen in stalna in uh, vzdržna usmeritev. Kajti eh, izvedljivost eh, rešitve dveh držav je pod vprašanjem na dnevni osnovi in naša politična zavezanost in obveznost je, da to omogočimo. Torej, vedno več je. Eh, uničenja in razlastitev eh, palestinskih eh, nepremičnin in še zlasti na uh, zahodnem bregu. Naj še na začetku povem, uh, rušenja in uh, naselitvena politika ni edini problem za uh, rešitev uh, dveh držav. Veliko drugih je še zraven, jih vidimo na terenu. To je potem sovražni govor in uh, seveda nezmožnost ljudi, da živijo eden ob drugem. Uh, nesposobnost eh, povezovanja znotraj Palestine pa seveda postavlja tudi dodatni eh, problem. Na obeh eh, straneh so ljudje obupani in to je velik sovražnik miru. Vedno je treba videti širše, gledati širše. Širše od tega, kakor gledamo danes večer. Danes ste se pač odločili, da se omejimo na en specifični element neke širše slike, ki je problematičen problematičen iz eh, velikih, eh, iz, iz veliko eh, pogledov. Danes se osredotočate na uh, razselitev in uh, uničenje. Eh, imamo eh, razumevanje državne lastnine, državne zemlje in po mednarodnem pravu in evropskem pravu eh, je, so, je gradnja na takih taki zemlji nezakonita. Večkrat smo eh, rekli, da nasprotujemo eh, izraelski naselitveni politiki in nasprotujemo konfiskacijam in eh, uničenju nezakonitim naselbinam. Uh, in kakršnikoli obliki nasilja z katerekoli strani in seveda omejitvam dostopa in um, pretoka. Uh, ampak eh, to ni le zaradi prava, ampak zaradi tega, ker uh, palestinci enostavno ne morejo uporabljati um, zemlje na Zahodnem bregu in to onemogoča razvoj njihovega gospodarstva. Um, Izrael kot uh, okupatorska sila ima uh, obveznost zaščite uh, palestinskega prebivalstva. Evropska unija dela veliko, da bi izboljšala humanitarni položaj v Palestini, ampak zaradi načrtov Izraela so pogosto uh, projekti, uh, ki jih izvajamo z evropskimi sredstvi po izraelskem pravu nezakoniti in torej tudi posledično uničeni oziroma porušeni. To je pa nespoštovanje načel uh, ne um, umešavanja in um, uh, nepristranskosti. Uh, humanitarni uh, projekti, ko gre za njih, si ne moremo predstavljati, da bi zahtevali za eh, njihovo gradnjo, eh, predhodno odobritev izraelskih oblasti. To je naša humanitarna eh, obveznost približno 500 hiš je bilo eh, uničenih in 600 eh, ljudi razseljenih. Eh, več, skoro 40 odstotkov tega je financirala Evropska unija. O to izpostavljenemo v dialogu z Izraelom in postavili smo tudi sistem posvetovanja z Izraelom o ovirah k rešitvi dveh držav, vključno z naselbinami in upravljanjem vprašanjem rušenja. E, te e, mehanizme smo uporabili prejšnji teden, e, ko je šlo za uničenja in preselitve oziroma rušenja in to smo izpostavili tudi januarja v zaključkih sveta. Do sedaj imamo zelo omejene rezultate. Na, odločili so, smo se, da bomo eh, še eh, šest mesecev nadaljevali z dialogom in prosimo za moratori eh, za razlastitve in uničanja na Zahodnem bregu. Ravno tako zahtevamo tudi očkodnine in povračanja imovine, če gre za uničenja nepremičnin, kar seveda ima eh, velik eh, gospodarski vpliv na tiste, ki so direktno prizadeti, pa tudi za nas. Ne gre le za denar, to vsi vemo, gre za eh, prisotnost in gre za prihodnost teh naselbin. Le smiselen mirovni proces nas bo izvil iz te špirale, ki gre navzdol eh, skupaj si moramo prizadevati za nek cilj. Ampak še enkrat, treba je gledati širše. Sedaj se osredotočamo le na en problem, ki je sicer pomemben in resen, ampak eh, ne pozabimo celotne slike. Ponavadi je to tisto, kar vi zahtevate od mene, tokrat vas jaz prosim isto. Delamo vsak dan na. Eh, za tem, da bi obstajali dve državi, ki eh, živita ena zraven druge, brez konflikta in eh, uspešno. Eh, skupaj z Združenimi narodimi Rusijami in kvartetom uh, si prizadevamo, da bi pripravili eh, resna priporočila za pot naprej. Zato me zanima, kakšna bo razprava z vami na enem od naslednjih zasedanj parlamenta. Namreč uh, vemo, kar je ključno za rešitev dveh držav, uh, je nekaj, kar uh, se sicer zdi danes le sen, le sanje, ampak to je treba spremeniti v realnost. Zelo dobro sami veste, da je to edina pot, eh, ki nas bo popeljala iz tega začaranega kroga. In mi se še kar naprej eh, trmasto prizadevamo v to smer. Zato računam na vas, na vašo podporo, da boste. Eh, mi pomagali in se ne bomo samo osredotočali na posamezne dele tega problema. Prosim vas, da mogoče na naslednji, na kateri od naslednjih eh, sej eh, se vrnemo na sam proces in eh, kako Evropska unija pomaga v poročilu kvarteta. Mogoče omenimo uh, francosko pobudo, da se izvede mednarodna konferenca in kako uh, lahko sami pripomoramo k reševanju uh, krize na Bližnjem vzhodu in um, oživitvi uh, političnega procesa, ki bo pripeljal do uh, rešitve dveh držav. Potrebujemo ne le slogane in prazne besede, ampak potrebujemo tudi za parlamentarnega vidika aktivno in vsakodnevno delo. Najlepša hvala že vnaprej. Hvala, gospod Mogherini. Gospod Preda, držati. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, hvala lepa za to predstavitev današnjega vprašanja torej, ko gre za tuničevanje domov na Zahodnem bregu, preselitev in uničene. No, problem je kompleksen. Na eni strani imamo začasni sporozum iz Osla, tudi EU je bila zdraven, ampak to uničenje pa še vedno poteka um, in še vedno je v bistvu Izrael ta vojaško odgovoren in izraelski organi potem pravijo, da so to nezakonite nasebene gradnje. In kot veste, kot ste tudi dejali, Izrael je večkrat kritiziral tudi Evropsko unijo. Dejali so, da v bistvu EU financira nezakonite naselbine in češ to krši sporozum iz Osla. Strajajo na tem, da projekti, ki so financirani, um, bi morali biti koordinirani skupaj z Izraelom. No, pa še nekaj, svet se daje pripravlja strategijo za strategijo za uničenja. In eh, prav tako je govora tudi o očkodninah. Mislim, da bi morali najprej razmisliti o koordinaciji z izraelskimi organi oblasti. Ta koordinacija že obstaja bilateralno med Izraelom in pa nekaterimi državami članicami EU in morda bilo pametno, da to koordinacijo še razširimo. Potem pa še širša slika, po mojem mnenju, torej če želimo ponovno sprožiti mirovni sporazum, je nujno predvsem okrepiti zaupanje. No, ampak na palestinski strani mislim, da v zadnjih nekaj mesecih um, se palestincem zdi, da sedaj ni pravega zaupanja in v bistvu se potem ne želi sodelovati. To je sedaj problem, kajti Izrael je vendar edina demokracija v regiji, torej tudi to moramo imeti pred očmi. Vem, skrajna levica ni zadovoljna s tem, kar pravim, um, skrajna levica želi podpirati teroriste, ampak meni se pa zdi, da zaupanje brez demokracije pač ni mogoče. Hvala. Dank, Hvala, kolega Preda. Kolega Poštinar za dve minuti. Gospa Visoka predstavnica, gospod predsedujoči, to, o čemer govorimo danes, ni nič novega. Rušitev projektov, ki jih je financirala Evropska unija, so vsak dan na dnevnem redu. In čas je, da končamo s tem, kajti vsako uničenje projektov pomeni tudi rušenje opek, eh, ki jih gradimo na poti do te hiše miru. Gre tudi za reševanje davkoplačevalskega denarja, gre za svobodo v eh, Palestini. In želimo zagotoviti, da sredstva, ki so namenjena svobodi v Palestini, dejansko dosežejo svoj namen. strani Evropske unije je treba ponovno uvrstiti na dnevni red bližnjo-vzhodni mirovni proces, kako ste to povedali vi, gospa visoka predstavnica. Eh, pri življenju moramo obdržati idejo o rešitvi v obliki dveh držav, s tem bi odstranili najstarejši konflikt na svetu. Izrael mora spoštovati svoje dožnosti in zaveze na humanitarnem področju. Izrael je eden izmed naših najpomembnejših partnerjev. Naše sodelovanje je kompleksno, pomembno, ampak iz tega izhajajo tudi določene zaveze, ki jih mora Izrael spoštovati. Držati se mora mednarodnih sporazumov, prav tako pa mora spoštovati osnovno demokratična načela in načela pravne države. Evropska unija je za to regijo naredila veliko, zato je danes toliko bolj pomembno nadaljevati s humanitarno pomočjo, pa tudi v prihodnje bomo morali investirati v izgradnjo državnih institucij v Palestini. Hvala lepa, kolega Belder je naslednji. Med financiranjem van ilegale bauprojekte in gebit C. Hvala lepa tem financiranjem nezakonitih naselbin v regiji C, eh, Evropska unija krši ta sporazum iz Osla iz leta 95 in to smo so podpisali. Enostransko ukrepanje Evropske unije pod pretveso humanitarne pomoči je nekaj, kar v bistvu potem um, krši izraelske pravice tam. To, kar se dogaja v regiji C, v bistvu pogosto še počika konflikt prav tako tudi razsipamo z evropskim dakoplačevalskim denarjem. Zato moramo prekiniti kakršnokoli nezakonito pomoč EU za financiranje projektov v regiji C. Gospa Mogherini, sedaj, ko Izrael obeleži spomin na milijone, eh, ki so jih izgubili v vojnah, Je zelo čudno, da kritiziramo Izrael. Ni govora o vojnah, ki jih zganja Hamas, govorimo sedaj o državi, torej o rešitvi dveh držav. Ampak ne slišim pa nobenega jasnega stališča EU o vlogi Hamasa. Zato se mi zdi stališče EU dvolično in neodgovorno. Evropska unija je postavljena na stranski tir svojo odgovornost za rešitev na bližnjem vzhodu in eh, za Izrael. To je sedaj samo eden izmed problemov v Evropski uniji v tem času. Hvala lepa, kolegica Vojtman, se naslednja. Hvala, predsedujoče. Gospa visoka predstavnica. Sami ste jasno dejali, da govorimo o eni stvari, namreč o uničenju teh projektov, ki jih financira EU. No, lahko bi govorili še marsičem drugem, ampak v redu, držimo se te teme. Evropska unija je zaveznik Izraela, to vsi vemo. Mi tukaj govorimo o tem, da bi prenehali s tem uničevanjem, ampak še nikoli nismo videli toliko uničevanja. V prvi četrtini tega letja je 75 um, hiš oziroma um, objektov zrušili um, in te so financirale države članice oziroma EU. To je samo del tega, kar je bilo sicer uničeno tako po statistikah OZN. Moram res reči, da očitno je politika sistematična, politika proti palestincem. To spodkopava rešitev dveh držav. In vsi si želimo to rešitev dveh držav. Gospod in gospodje, šole, igrišča, vodnjaki, sončne celice, vse to Izrael uničuje. To je nespremljivo. Belgija, Polska, Francija, Nizozemska. Mi EU države smo vsi podpirali Palestino. Ampak tam se stvari uničujejo ravno zaradi arogantnega vojaškega stroja. Na milijone evrov potem um, gre v nič. Naprimer samo Belgija 185 tisoč eh, evrov. Potem ogromno je razseljenih, ogromno otrok je bilo um, razseljenih, ostali so brez svojih domov. In kljub vsem temu smo še vedno v Evropi tukaj tiho. Gospa Mogherini. Evropa mora ustrati na tem, da se spoštuje mednarodno humanitarno pravo. Obe strani morate to spoštovati. Obe strani, ja to podarjam. In potem kot drugo, bilo bi res zelo dobro, bili bi hvaležni, če bi nam podali konkretne številke, glede tega, koliko um, teh uničenih domov smo dejansko plačali za sredstvi EU. Potrebujemo dejanske številke, to je pomembno. To je pogoj. Mm -hmm tam na okupiranem zahodnem bregu lahko vohaš, kaj se tam dogaja. Več kot 500 palestinskih domov um, in pa drugih struktur, objektov so uničili Izraelci več kot uh, celo lansko leto. To je jasno kršenje temeljnih pravic in To vpliva na tisoče palestincev in to je velika ovira za mir. To je del strategije za to, da se ljudi preseli z Zahodnega brega in da bodo Izraelci potem postavili več nezakonitih naselbin. Pred dvema letoma je EU začela z strukturiranim dialogom z Izraelom, da bi prenehali s tem v šestih mesecih in potem leta 2016 se je to ponovno začelo dogajati. dogajati. In Izrael v bistvu prezira kakršnokoli ukrepanje EU oziroma pomoč EU Palestini, kajti Izrael je sedaj le še pospešil takšno uničevanje sploh teh projektov, ki jih financira Evropska unija. Eh, tudi naprimer sončne celice, potem um, vodnjake in um, igrišča, zavetišča, vse to uničujejo. Gospa Mogherini, praktično lahko slišimo, kako tam kričijo in kaj boste vi storili za to, ker ti nažalost um, vedo, da je odgovor nič, nič ne boste naredili in tudi če šest mesecev bo še vedno odgovor nič. To se mora sedaj končati. Moramo nekaj narediti, moramo prepričati Izraelu, da deluje tako nekasnovano. To, kar počnejo, je napačno. Palestinci potrebujejo vašo pomoč, um, več kot samo retoriko besede. Potrebujejo ukrepanje in to takoj. Hvala. Hvala. Kolegica Anderson, za minuto in pol dobi besedo gospa Oken. Buldozer har smadret bygninger, telte. Hvala, Izrael je uničil stavbe, vodnjake, elektriko, učilnice. In pogosto vidimo to na objektih za zastavo EU. Ogromno domov na Zahodnem bregu je bilo uničenih. In Prav tako um, se nič ni zgodilo, popolna nekasnovanost. Potem na mesto palestinskih domov gradijo izraelske hiše in domove. In torej, zakonodaja se vse skozi krši, projekti EU se vse skozi uničujejo. Retorika ni dovolj, gospa Mogherini. Strukturirani dialog, to je farsa. In eh, to kaže, da ni prave politične volje Evropske unije, da bi nekaj storili um, konkretno zaradi samih naselbin. To je pravi problem na Zahodnem bregu. Sedaj je res napočil čas za to, da prekinemo za podporo EU za izraelske naselbine na Zahodnem bregu. In mislim, da si moramo pogledati um, torej resnici v oči uh, glede vseh projektov, tudi pomisliti na očkodnine in prav tako je pomembno, um, da pogledamo stvari z širše slike. Prav tako moramo iti tja na teren, da se oceni situacija na samem licu mesta. Hvala. Hvala, kolegica Auken, zdaj pa kolegica Damato. Hvala, gospod predsednik. Govorimo o Palestini, ampak ali smo res proti Izraelu? ali je to res eh, zaščitnik eh, človekovih pravic in eh, vedno spoštuje človekove pravice in mednarodno pravo. Združeni narodi, Evropska unija pravijo, da so ta, te rušitve očitna kršitev mednarodnega prava. In zakaj tega ne povemo jasno izraelski vladi, ki je, da so uh, uničili um, zgradbe, ki smo jih financirali sami. Ne gre za konferenco iz Ženeve in rešitve uh, dveh držav. Uh, in mi sedaj zahtevamo um, nadomestitev škode ali kako. Ampak breaking the silence, um, kaj počnejo izraelski vojaki? kažejo, da lahko le z povezavo eh, civilne družbe v Izraelu in Palestini lahko dosežemo mir. Hvala. Kolega predsedje naslednji. Herr Präsident. Gospod predsedujoči, visoka predstavnica. Vaše sanje so tu da bi dobili rešitev dveh držav v Izraelu. Ampak kaj je Evropska unija k temu v preteklosti prispevala? Prispevali smo z obvezo oznake za proizvode iz Hudeje in Namarije in za um, sponzoriranjem projektov gradnje naselbin v coni C, za katero še naprej pristojen Izrael. Če bi, Izrael tega, če bi se Izrael temu odpovedal, bi to pomenilo njihov samomor in to samo, sami veste, zaradi pač geografije te države. Dokler bomo mi tam financirali izgradnjo projektov, bodo tam še naprej buldožeri vse rušili in to za varnost Izraela, gospod visoka predstavnica. Eh, varnost Izraela pa mora biti v interesu tudi našega parlamenta. Predsel. Hvala, kolega Predsel. Kolegica Ulsko, kaj naslednja? Herr talman, fru vice ordförande. Det som idag sker på Västbanken... Hvala, predsedujoči to, kar danes vidimo na zahodnem bregu, je popolnoma nespremljivo. Vsi ti objekti so uničeni v ogromnih številkah. Sedaj smo v teh nekaj mesecih eh, videli, da je bilo tam uničenih več objektov kot pa v celotnem letu 2015. Gospa visoka predstavnica, Najprej mora Izrael um, končati s tem uničenjem, potem se lahko začnemo pogovarjati z njimi in organizirati srečanja. Prav tako želim, da um, se zahteva očkodnina za vso to uničenje. Izraelski organi očitno želijo poskrbeti za to, da se ljudje razselijo in uničujejo vse, kar financira EU s finančno pomočjo. Torej, koliko denarja ali lahko ugotovimo, kol, za koliko denarja je šlo, ni zadosti, da to samo obsojamo. Krši se mednarodno pravo in to mora imeti neke politične in gospodarske posledice v praksi. Hvala. Dank, Hvala. Kolega Škripek je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta konflikt med palestinci in izraelci je že dolgo časa prava tragedija. Sedaj vidimo, to uničenje pa razseljevanje, um, tudi pri projektih, ki financira EU. Sedaj vemo, kakšna je situacija, zelo resna, ampak gledajte, obe strani um, se bojujeta in oboj moramo pogledati. Torej vidimo 278 napadov palestincev na izraelce v zadnjih mesecih. Izrael, um, no, v njihovem odgovoru pa se vse skozi govori, zakaj. To uničenje poteka v glavnem območju C, glede na sporozum iz 95, je to območje um, po celotnim izraelskim vojaškim in administrativnim um, nadzorom, kar pomeni, da treba projekte koordinirati skupaj z izraelskimi organi. Podarjam, da je tudi Evropska unija so podpisala ta sporozum. Gospa visoka predstavnica, sprašujem, zakaj um, EU v bistvu nasprotuje temu sporozumu in tudi mirovnemu procesu tako, da podpira ilegalne konstrukcije, gradnje tam. To pošilja napačno sporočilo tako izredce kot palestince. Hvala. Fin, danke, Hvala, kolega Škripek. Za minuto dobi besedo gospod Vajdel. Hvala lepa, gospa Mogarini, za briljanten uvod, ki ste ga danes dali in eh, seveda mu ni kaj za dodati. Dodajam samo to, da najbrž ni slučajno, da vodimo to razpravo tako pozno zvečer. To kaže na ignoranco tega, te hiše do tega težkega problema. Eh, ne bom govoril o statistiki kolegi so že povedali rad bi povedal samo to da imajo seveda uničevalci domov palestinskih družin za vsak nasilni poseg v tujo lastnino nek razlog ki pa je s stališča običajnega mednarodnega in mednarodnega humanitarnega prava povsem nesprejemljiva. mi moramo to prakso kvazi zakonitega državnega terorizma in kolektivnega kaznovanja obsoditi rušenje domov je cinično posmehovanje človeški digniteti in flagrantno kršenje prava ki se ne more dobro končati ne za izrael ne za palestince ne za regijo kot celoto in ne za nas v sosedstvu ki želimo mir in priznanje za izrael in pravičnost za palestino. Hvala lepa, kolega Vajdel. Za eno minuto, gospod Ljarik. Hvala, gospa visoka predstavnica. Sedaj eh, ne moremo dopustiti, da se eh, vse to eh, v Palestini uničuje. Kot prvo, ne moremo sprejeti tistega, kar je nezakonito, torej kolonizacija tam in pa aneksacija. Prav tako mednarodno pravo preprečuje in prepoveduje to da um, se razseli na tisoče ljudi in sploh otrok, potem naprej, da se uničuje te projekte, ki financira Evropska unija, to pomeni, da smo mi ponižani in da pustimo, da nas prezirajo. Um, tudi v Izraelu, na primer, um, vidimo, da marsikdo napada vlado. Moramo prevzeti svoj del odgovornosti in moramo tudi um, torej mi plačati za to, kar se dogaja. Vse skozi se krši mednarodno pravo, krši se demokracija in pa tudi drugi člen um, sporazuma um, med EU in pa Izraelom. Um, zaradi vsega tega moramo zamrzniti ta sporazum, vse dokler Izrael ne bo spoštoval mednarodnega prava. In zato mislim, da moramo končno priti od besed k dejanjem. Hvala. Dank, ja. Hvala, kolega Ljarik. Kolega Duron, za eno minuto. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa visoka predstavnica, julija um, lansko leto sem bil um, z europoslanci v Aldiji, v, v vasi, v Palestini, v območju C. To je bila vas. No, kaj pa je sedaj od tega ostalo? Tukaj vidite, to je danes od tega še ostalo. Ruševine, nič, nič, vse je bilo uničeno. Glede na podatke OZN naj bi bilo 600 um, šol, stavb in hiš uničenih uh, od začetka tega leta. In velik del je bil financiran ravno za sredstvi Evropske unije. Evropska unija um, mora nekaj narediti, moramo zaščititi najbolj ranljive posameznike, ki živijo v območju C. Izrael ni um, država zunaj časa, Izrael ni država zunaj prava. Um, moramo spoštovati to pravo, vsi mora to storiti, eh, ne glede na to, iz kje so ali pa iz katere države. Eh, Evropska unija mora nekaj storiti za to, da se to vse konča in moramo poskrbeti za to, da bo Izrael odgovoren in da bo položil račune. Hvala. Danke, kolega Hvala, kolega Diro. Za eno minuto, kolega Parnjo. Rapli. Hvala lepa. Z, uh, profesorom eh, z Univerzo v New Yorku um, sva nekaj pisala v francoskem časniku in uh, sedaj je ta izraelski uh, palestinski konflikt um, ne tako uh, brez upov, čeprav se včasih zdi, uh, da to ni čisto tako. Sedaj mednarodna skupnost se posveča palestinsko vprašanje, predvsej veliko, no ampak um, kot rečeno, vse skozi uh, se palestinski domovi uničujo, Izraeli to vse skozi počnejo, vsak teden, vsak mesec. No, tudi to um, EU financirano um, delo se je sedaj uničevalo. Ampak večina Izraelcev in pa Palestino pa želi samo eno. Mir, mir želijo tam. Um, tudi sedaj uh, imajo francosko pobudo, zato se ponovno sproži mirovni uh, sporazum um, in pogajanja, tako da pridemo do rešitve dveh držav. To pomeni, da moramo storiti več, uh, da moramo končati z uničevanjem naselbin um, in pa šol. To je prava pot, to je časovnica, časovna črt, ki jo moramo sprejeti za prihodnost. Hvala. Hvala lepa, kolega Kirike, naslednji. Spoštovana gospa visoka predstavnica, gospod predsedujoči, eh, biti, moramo iskreni, gre za uh, rušenje naselb in za beduine v območju C in v uh, zahodnem bregu. Uh, Eh, gre za naselbine, ki so bile proti eh, ustavno zgrajene brez izraelskega dovoljenja. Kaj, če bi se to zgodilo v Nemčiji, potem bi tudi porušili te zadeve, eh, sredstva bi odzveli in odgovorni bi morali pred sodišče ali pa v zapor. Zato vas sprašujem, gospa Mogherini, ali Evropska unija tukaj podpira kršitev pogodb ali s tem provociramo Eh, pravzaprav legitimno izraelsko reakcijo, ali bo Evropska unija še naprej dovoljevala, da bomo z davkoplačevalskim denarjem našeg prebivalcev financirali nezakonite gradnje in se bomo ob tem spraševali, zakaj eh, Izrael kritizira Evropska unija, ehm, ki je tukaj preprosto prevzela nepreverjene sodbe in eh, pojasnila Eh, Združenih narodov. Kolegice in kolegi, Izrael še naprej nadaljuje z eh, nezakonito gradnjo, pa tudi z rušenjem in to ciljno. Eh, ciljajo tudi Eh, projekte, ki jih je financirala Evropska unija. To so um, domovi za palestince, ki želijo uh, preživeti v teh uh, pod temi pogoji in v bistvu na ta način uh, izvajajo kazniva dejanja. Izrael uh, izpodkopava mirovni proces in vse uh, poskuse pomagati palestincem. Jasno moramo to povedati, če besede niso dovolj, je treba ukrepati. Če Evropska unija naj spoštuje svoje vrednote, potem moramo asocijski sporazum z Izraelom suspendirati, dokler eh, Izrael eh, krši prvi člen tega sporazuma. In eh, to je spoštovanje človekovih pravic. In eh, za me je nesprejemljivo, da taka razprava eh, poteka v Evropskem parlamentu, istočasno govorimo pa o begunski krizi. Uh, Najlepša hvala, gospod uh, predsedojoči, gospa Mogherini. Uh, hvala za vedno večje rušenje izraelskih oblasti, palestinskih domov, šol in tovaren. To je dobro dokumentirano za strani Evropske unije same. V prvih mesecih 2016 je več palestinskih domov bilo zrušenih, kot v eh, celotnem letu 2015. To pomeni, da je toliko družin ostalo brez domov in to izpodkopava rešitev dveh držav. Ne uspeh tako imenovanega strukturnega dialoga eh, je jasen in mislim, da moramo res pritisniti da, eh, na izraelsko vlado. Gospa Mogherini, Eh, kako, kaj menite o eh, Izraelskem asociacijskem svetu in eh, kako bi lahko popolnoma zahtevali prekinitev rušenja in izpodkopavanja evropskih projektov? Hvala, kolega Taylor. Kolega Kahn. Gospod predsedujoči, bili smo priča neverjetnemu rušenju in uh, grozovitostim v Zahodnem bregu. Ne pozabimo pa na gazu. Uh, prišlo je do neverjetnega rušenja v zadnjih nekaj mesecih in to je v uh, času, ko naj bi potekal dialog. To je nespoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava. Uh, ampak če bomo tako nadaljevali, eh, bomo um, škodili palestincem, pa tudi vsem državljanom Evropske unije, ki so prispevali k tem projektom. Na robu smo propada rešitve dveh držav. Eh, če Evropska unija želi nadaljevati v to smer, vas sprašujem, eh, ali boste javno povedali, koliko so, eh, so bile škode zaradi tega rušenja in zahtevali jasno eh, in javno odškodnino za to. Hvala, kolega Kanca. Eno minuto, kolegica gospa mogherini mislim da eh, naselbine v okupiranem območju kažejo na popolni propad naše politike v tej eh, regiji to je eh, zločinsko obnašanje izraela ko gre za rušenje na zahodnem bregu sedemsto petdeset hektarjev le, samo letos je bilo konfisciranih in mi mi enostavno porivamo glavo v pesom. Gospod Natanjahu je jasno povedal, da je treba te zgradbe zrušiti, zrušiti, ker so bile nezakonito zgrajene. Mi pa še vedno upijemo, da smo za rešitev uh, dveh držav. Vprašanje je, ali bomo sploh še imeli kaj. Um, teritorija, na katerem naj bi uh, obstajala palestinska država. Um, En mesec je že potekal brez kakršnega koli rezultata in zanimanje, kaj naj še pričakujemo od Izraela, kaj naj še Izrael naredi, predno boste vi začeli eh, tako, kot morate upoštevati. Eh, določila o spoštovanju človekovih pravic in, eh, zahte, in uvedli sankcije proti Izraelu. Hvala, kolegica Sakorafa. Kolega Freund je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Eh, če sam ne bi videl na lasne oči, ne bi verjel. Marca letos eh, sem bil na zahodnem bregu in s komorkoli smo se pogovarjali, sam obup in uh, frustracija. Frustracija zaradi ustavljanja mirovnega procesa in obup zaradi položaja palestincev že leta v tem območju. Ampak to, kar nas je najbolj prizadelo, je uh, konec eh, in uničevanje uh, skupnostnih zgrad, ki jih je financirala Evropska unija Beduini, s katerimi smo se pogovarjali, so nam eh, pokazali eh, ostanke svojih naselbin, eh, na katerih so bili celo še vidni simboli Evropske unije. Torej, kako bomo zahtevali od Izraela, da se ta politika prekine? To me zanima, gospa. Hvala, kolega Freund. Kolega Horistija Bajns. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jasno je, da sistematično uničenje naselbin v Zahodnem bregu predstavlja globalno strategijo Izraela za uničenje palestinskega ljudstva. Projekti, ki jih je financirala Evropska unija, so bili masovno bombardirani že v Gazi in reakcija držav članice je bila smešna. In to, ta naša nesposobnost pomeni tudi to, da še naprej Močimo spričo smrti, ki jih vsak dan povzroča izraelska blokada gaze. Vaše besede odražajo, gospa visoka predstavnica, da, da vsi ukrepi komisije do sedaj niso nič, služili ničemer. Tudi sami ste rekli, da besede niso dovolj, da je treba ukrepati. Nekateri Kolegi so že podarili, da je skrajni čas, da odpravimo to nekaznovanost Izraela. Hvala lepa, klica Rena, naslednja. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej hvala lepa, gospa Mogherini, za vašo angažiranost na Bližnem vzhodu in pa za vso energijo, sploh pri palestinsko-izraelskem konfliktu. Zelo se strinjam z vašimi cilji, namreč to, da bi z vsemi sredstvi poskušali ponovno sprožiti ta um, mirovni postopek in priti do rešitve dveh držav. To, kar pravite, uh, danes um, imamo več izzivov pred seboj, predvsem pa gre tudi uh, v tem primeru za uničene teh infrastruktur. Te objekte je financirala tudi Evropska unija za palestinsko ozemlje. Sedaj nekateri kolegi tukaj um, očitno um, ne želijo sprejeti dejstev. Glejte, um, same infrastrukture, objekti niso um, nezakoniti, kolonija, naselbine uh, so nezakonite. Torej, da rečemo, da so humanitarni objekti, ki smo jih mi plačali, nezakoniti, zato da bi torej, mi eh, pomagali palestincem, takšno stališče je nedostojno. Vse, kar želimo in vas podpiramo pri tem, je to, da poskušamo spostaviti ponovno dialog in pa da tudi spremo sankcije, če je to potrebno in pa tudi zahtemo finančno odškodnino, če je to potrebno. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin Adler. Hvala, kolegica Arena. Kolegica Gomeš, za eno minuto. E- Prejšnji mesec sem bila v Hebronu in dejansko sem se takrat zavedla, da so palestinci dejansko obupani, da ne verjamejo več v rešitev dveh držav. Glede na eh, politiko priseljenega razseljevanja, eh, priseljevanja naselbin, eh, ki, ki jo na krut način izvaja Izrael, še vedno se radikalizira palestinska mladina na ta način in ob Piskala sem tudi uh, skupino beduinov in videla sem, uh, kakšno je stanje. Zanima me, kako vi to ocenjujete, uh, kako boste sankcionirali Izrael zaradi rušenja zgrad, ki jih je financirala Evropska unija. Um, kako nam boste zagotovili, da boste ukrepali in kako boste pripričali konec eh, mirovnega procesa? Hvala, sedaj pa postopek Catch the Eye, gospod Marčičelo. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Spet smo surrealistični. Namesto, da bi govorili o 34 eh, izraelcih, ki so bili. Uh, brutalno ubiti v tem obdobju. E, govorimo o nekem betonu, ki je bil uničen. E, namesto, da bi govorili o grozovitih slikah, ki jih kažejo na televiziji, e, palestinski otroci, ki jih učijo uporabiti nože za to, da bi napadli Izraelce. E, govorimo o, nekem, o neki drugi nepomembni temi temi. Zavedati se moramo, da vsakič, ko eh, se eh, spodbuja antisemitizem, se, spod, semitizem se spodbuja terorizem. Eh, Izraelci živijo v hudih razmerah. Spomnimo se teh samo v tem tednu ubitih 34 Izraelcev. Hvala, kolega Matričelo, kolegica Uvod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 bodo Izraelci slavili nacionalno eh, spomin, dan spomina eh, zaradi žrtav. Torej, izraelska vlada je uničila na stotine palestinskih eh, domov, šol in bolnišnic. Na tisoče ljudi je ostalo brez eh, domov in so pod pritiskom, da jih razselijo. Eh, ogromno eh, se jih upira v okupaciji in želijo mir in pričakujejo podporo. V umestnem času pa izraelska vlada načrtuje eh, širitev na E1 in E2 zunaj Jeruzalema in zunaj um, Betlehema, torej nove naselbine. In dve reši, rešitev dveh držav je vedno bolj pod vprašanjem. Eh, mi moramo to postaviti kot rdečo linijo in zahtevati,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 na kršitve človekovih pravic, ki smo jih priča vsak dan na Zahodnem bregu, moramo eh, delovati naprej in si prizadevati za rešitev tega konflikta. Več kot 600 eh, zgradb je bilo porušenih v zadnjih nekaj mesecih, vključno s tistimi, ki jih je financirala Evropska unija, med njimi so tudi šole. In eh, to pomeni, da otroci ne morejo več eh, biti deležni izobraževanja. Ravno tako gre za um, um, izraelske vojake, ki omejujejo gibanje palestincev. Um, obstaja veliko pomankanje vode, naprimer, in podobno. Vse to kaže, kako pomembno je naši, na ti rešitev te krize. Eh, boriti se je treba seveda tudi proti eh, revščini, zaščititi je treba človekove pravice v tem območju. Hvala, kolega Urban Krespo. Hvala, kolega Urban Krespo. Hvala, gospod predsedujoči. Gospodje poslanci. V Evropski uniji že dolgo časa zahtevamo konkreten eh, načrt ukrepov. Treba je doseči pravično rešitev za ta apartheid, ki ga trpi palestinsko ljudstvo. Visoko predstavnico naprošamo naj eh, nemudoma zahteva ustavitev uničevanja palestinskih dobrin in tudi dejanja izraelske kolonizacije na Zahodnem bregu. Prav tako zahtevamo jasno stališče držav članic in Evropske unije v vseh primerjih, ko izraelske oblasti uničujejo humanitarne strukture in uh, uničujejo projekte, ki smo jih zgradili s pomočjo evropskih sredstev naših davkoplačevalcev ne more biti še naprej tako, da um, institucije in Evropska unija še naprej močijo. Treba je zahtevati ukrepe. Lige. Hvala lepa, kolega Maragal, za eno minuto. Mikro, mik Tolmači, prosimo za mikrofon. Yes. Usted nos dijo, señora Mogherini, hace dos años que su. Gospa Mogherini, vi ste pred dvema letoma rekli, da je izraelsko-palestinski konflikt vaša prva prednostna naloga. To ste rekli v prvem obisku tukaj. No, rezultati so sedaj jasni. Še več je teritorijalne ekspanzije, več je nasilja in Evropska unija je osmešena. Evropski projekti so uničeni zelo, z zelo hitrim ritmom. Eh, in eh, to, kar je nezakonito, niso naše strukture. Nezakonito je orožje, ki uničuje te strukture, ki jih mi gradimo. Eh, tukaj gre za neuspeh, ne vas osebno, ampak neuspeh Evropske unije. Tudi sam sem obiskal ta območja, videl sem, kako vidojinom uničujejo nasilje, naselja. Ehm, In dejansko bi bila rešitev, da se te naselbine prestavi v zone A in B, ki je pod nadzorom Palestine. Treba je spoštovati mednarodno, mednarodno pravo. Treba je ukrepati. Hvala lepa, kolega Maragal. Kolega. Dank, Buon. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica, da ste danes z nami. Sam sem lani obiskal Palestino in moram reči, da sem bil šokiran. Ne samo zato, ker je izraelska vojska poljubno uničevala palesta, palestinske hiše in naselbene. Ne samo zaradi tega, tudi zaradi tega, ker so izraelski zapori polni mladine in otrok, ponavljam, mladine in otrok. Ko sem bil tam, je bil Eh, je bila mladoletna oseba ustreljena v hrbet, češ da je vrgel kamen v neko vozilo, po možnosti tanker. To je nezakoniti umor, ampak streljca so slavili kot heroja. Naprošam vas, kolegi in kolegice, Eh, za državo, ki počne kaj takega, ne moremo imeti sporazumov in eh, ne moremo jim omogočati privilegijev, ne smemo jim dovažati vojaškega materijala. Eh, če nam je še spoh kakšna vrednota sveta, bi tukaj morali biti bolj dosledni. Hvala lepa, kolika Buhner. Zaključili smo postopek Catch the Eye. Na koncu razprave dobi besedo visoka predstavnica za zunanjo in varnostno politiko, gospa Federica Mogherini. Naj še enkrat povem, da sem počaščena, da ste nekateri v tej dvorani mnenja, da bi lahko v eni letu in pol lahko sama rešila uh, en najstarejših konfliktov na svetu. Eh, če bi bilo to možno, bi bila eh, vesela. Eh, ne omejujem, kaj se lahko zgodi v naslednjih treh letih mojega mandata. Upam, da bomo dosegli napredek, ampak Če to damo ob stran, naj rečem, da moramo ostati osredotočeni in konsistentni pri tem, kar počnemo. Evropska unija ima posebno vlogo na Bližnjem vzhodu. Ne le zaradi tega, ker smo največji donator za palestince, ne le, ker smo eh, prvi. Um, trgovinski, prva trgovinska partnerica za Izrael, ampak ker smo pravzaprav edini politični akter, ki se stalno in strastno ukvarja z tem konfliktom, recimo med redkimi na tem svetu. In eh, zaradi tega igramo posebno vlogo. In zato sem tudi nekoliko razdaloščena, ko, ko razpravljamo o Izraelu in Palestini v tej uh, dvorani, vidim, kako se hitro uh, razdelimo na tiste, ki so na eni strani in tiste, ki so na drugi strani. Um, Jasni so naša načela, naša stališča in naši ukrepi. In mislim, da o tem ne moremo razpravljati oziroma se pogajati ravno tako pa nam mora biti jasno, kakšna je naša vloga. Naša vloga je, da gradimo mostove, da poskušamo to narediti, da podpiramo tiste, ki še vedno znotraj Palestine, znotraj Izraela, znotraj političnih kampov, znotraj družb, ki jih je sicer še vedno manj, Eh, vedno, vedno manj še vedno verjamejo, da lahko Izraelci in palestinci delajo in živijo skupaj. To je bilo zelo jasno v času eh, do eh, sporazuma iz Osla. Jaz sem iz generacije, ki je razumela zgodbo iz Osla ampak vidim, da, je, da so danes uh, zrasli novi Izraelci in novi Palestinci, ki smatrajo to nemogoče, da bi Izraelci in Palestinci živeli in delali skupaj. In mi kot evropejci, kot evropska inštitucija imamo posebno odgovornost, da jim pomagamo, da jim omogočimo. Uh, uh, olajšamo in zaradi tega bi se zahvalila tistim, ki se zauzemajo uh, in delujejo v. Um, pobudi za mir, ki povezuje palestince, izraelske in evropski parlament. Kaj ti? Spomnimo se, o tem smo že govorili in točno na ta način na drug, drugi priložnosti prejšnji mesec. Uh, Mi nismo tisti, ki iščemo težave. Eh, lahko rečemo, da smo prijatelji tako Izraelcev kot Palestincev in tukaj ni nobenega nasprotovanja. Kot prijate, prijatelji jim lahko svetujemo, jih lahko spodbujamo eh, včasih na bolj diplomatski način, včasih bolj neposredno in jih. Eh, spodbujamo k temu, da eh, se povežejo v miru. Moramo torej zadržati zaupanje, ohraniti zaupanje eh, strani v Evropsko unijo. Nek kolega je omenil pomankanje zaupanja za strani Izraela. Naj povem nekaj, kar se je pomembnega zgodilo včeraj. Meni se je zdelo pomembno. Izraelski predsednik je prišel na praznovanje dneva Evrope v delegaciji Izraela in je poslal zelo spodbudne um, sporočila uh, in rekel je, da tudi če si nismo popolnoma enakega mnenja, lahko še vedno delamo z roko v roki. In na to ne smemo pozabiti. Pozorni moramo biti na taka sporočila. Glede na to je naša politika popolnoma jasna in popolnoma je jasna tako Izraelcem kot Palestincem. In vedno znova smo pokazali, da je eh, tukaj eh, problem evropska enotnost, poskus eh, razdora v evropski inštituciji ne bo uspel. Popolnoma jasno je, da nasprotujemo kakršnem koli nasilju in sovražnemu govoru. Nasprotujemo politiki naseljevanja in eh, naše eh, projekti, ki jih sami financiramo, tako iz evropskega proračuna kot proračuna držav članic, eh, poteka v, pod hum, zahteva humanitarne nujnosti, vedno uh, spoštujemo načelo nepristranskosti in uh, podpiramo uh, oziroma vedno zagotavljamo človekoljubno pomoč, ko je potrebna in to je uh, načelo, od katerega ne bomo odstopili. To je naša uh, trdna praksa. Kot sem že rekla na začetku, mnogi ste to izpostavili, pa bom še enkrat ponovila. Tudi mi torej sodelujemo z državami članicami in niščemo pot naprej. Možna očkodnina eh, za eh, konfiscirano ali uničeno premoženje Evropske unije. To je treba zagotoviti. Pri tem pa je treba zagotoviti enotnost naše unije eh, in to na vsakem koraku. Naj povem, da sem res prepričana, da je pot naprej za nas v tem, da investiramo v mehanizme in strukture, Eh, in pri tem moramo sodelovati skupaj ter stalno ohranjati dialog med palestinskimi oblastmi in izraelskimi oblastmi. Nekateri ste rekli, da je treba oceniti mehanizme, eh, ki eh, smo jih vzpostavili. Zelo me veseli, da smo jih vzpostavili vedno, ko so problemi težki, potem potrebujemo institucionalni okvir, ki bo zagotovil spoštovanje in jasnost pa tudi uh, druga zagotovila. Nekateri ste, mnogi ste rekli, da je treba zagovarjati uh, agendo za mer oziroma rešitev dveh držav. Um, ne pričakujem, da se bo to zgodilo v naslednjem letu in pol, tega ne morem obljubiti, ampak eh, delo, ki ga upravljamo skupaj s kvartetom, eh, naj vas samo spomnim, pred enim letom in pol, ko smo začeli eh, svoje delo, ko sem začela svoj mandat, tega praktično ni bilo ali pa ni delovalo. Sedaj pa vendarle lahko poročamo o bistvenem upoštevanju tega um, problema v našem delu z ZDA, z Rusijo, z našimi partnerji, eh, še zlasti uh, arabskimi partnerji in uh, vključujemo tudi določena priporočila uh, za evropsko oziroma za svet, mednarodno skupnost, ki jo lahko ta uh, predstavi eh, obema stranema. Eh, gotovo ni eh, čarovniške palice, ki bo vse eh, rešila, ampak eh, v zadnjem letu in pol smo oživili eh, ta dialog z našimi partnerji v mednarodni eh, skupnosti. Eh, sem pripričana, da lahko. Eh, skupaj z eh, nasprotujočima stranvema pridemo do nekih pozitivnih premikov. Mogoče se vse to danes zdi preveč optimistično, ampak če ne bomo želeli stvari spremeniti, nam to nikoli ne bo uspelo. Še enkrat vas prosim, da se povežite, kolikor le lahko, da združite svoje napore, da omogočite to delo, upoštevaje našo odgovornost do Izraelcev in do palestincev. Hvala.